gre za Zahodni Balkan, temveč mora predvidevati tudi več prožnosti in eh, tesnejše sodelovanje s Turčijo v luči morebitnega pristopa Turčije v prihodnje. Eh, zlasti pa mora IPA-3 predstavljati nadaljevanje prejšnjega programa, ki upamo, da ga bodo eh, kar se da učinkovito uporabljale vse države. Najlepša hvala, gospod Kučuk. Sedaj pa gospod Šoltes v imenu skupine Zelenih. Do. Gre za pomemben instrument za predpristopno pomoč, ki se je tudi v preteklosti izkazal kot zelo potreben. Je pa res, da IPA-3 temelji na novih principih, ki jim je seveda potrebno dati podporo in ta pristop k ciljem usmerjena razdelitev sredstev, ki v prvi vrsti Eh, podpira eh, tudi učinkovitost in pa seveda ekonomičnost sredstev ima po drugi strani lahko tudi določene pasti. in eh, ravno na to bi želel opozoriti ker so do sedaj države kandidatke imele v svojih programih naravnane inštrumente na predhodne izkušnje ipa i in ipa ii bo potrebno veliko dela da se prilagodijo tem novim principom in spoštovani moramo se zavedati realnosti. Eh, to da bo komisija morala intenzivno prispevati svoj delež k izobraževanju k ozaveščanju predvsem pa k izpopolnjevanju eh, mehanizmov ravno zato da ti inštrumenti dosežejo svoj cilj. in zelo pohvalno pri tem pristopu je tudi to da se vključuje nevladni sektor ki lahko pomembno prispeva glede na svoje izkušnje kako čim bolj učinkovito porabiti ta sredstva. in tak pristop omogoča tudi boljše regionalno sodelovanje in tudi na tem področju vidim veliko priložnost tako za evropsko komisijo kot tudi za evropski parlament. Ja najlepša hvala gospod schultes. zdaj pa v imenu skupine gue gospod Jovriček. Najlepša hvala. Komisija je pred leti vzpostavila srednjeročno strategijo za širitev eh, in v tistem obdobju je večina držav Zahodnega Balkana dobilo status kandidatk in od tedaj vodijo dialog, ki naj bi pripeljal do tega, da bodo nekoč postale članice Evropske unije. Ta strategija se bo nadaljevala tudi pod okriljem programa IPA-3, ki bo začel delovati leta 2021 in naj bi prispeval k maksimalnemu učinku predpristopnih pogajanj. V vseh državah so potrebne gospodarske reforme, bolj stabilne institucije, okrepitev pravne države, okrepitev pravic manjšin. Eh, hkrati pa uh, morajo biti sposobne tudi prestati konkurenco, ki vlada v Evropski uniji. Eh, skupna sredstva, ki so na voljo za naslednje sedemletne obdobje, znašajo 14 milijard in pol, kar je enako kot znaša letni prispevek Češke v evropski proračun. Program vključuje širok nabor ciljev inovacije, zaščita okolja, zaščita podnebja, pa tudi program Erasmus. Celotna uredba pa pripisuje veliko pristojnosti Evropske unije, eh, ki pa nimajo zelo jasnih kriterijev, tako da eh, program sicer pozdravljamo, vendar ga v sedanji obliki ne moremo podpreti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Količek. Zdaj pa v imenu EFDD, gospod Carver. No, verjetno danes zadnjič uh, govorim v tem parlamentu in uh, sem uh, fasciniran nad uh, vašim predanjem iluzijam. Uh, kljub eh, velikim težavam, s katerimi se sooča Evropska unija, še vedno nadaljujete v isti smeri, želite tesnejšo unijo in eh, ignorirate realnost okoli vas. Poglejte Turčijo. V začetku meseca ste sprejeli poročilo, v kateri opozarjate na propadanje pravic, pa vendarle od, odpirate oziroma pušate vrata za članstvo Turčije odprta. Hkrati pa ne želite Eh, priznati, da je to neskladno z vašimi lastnimi vrednotami. Kritizirate pa po drugi strani Mačarsko in eh, Polsko. Eh, ne prepoznate lastnega svetohlinstva. Kaj se mora zgoditi, da se boste dejansko začeli ukvarjati s skrbmi vaših državljanov? Hvala. Najlepša hvala, gospod Carver. Zdaj pa v imenu ENF, gospod Borgecijo. Hvala lepa. <clears throat> Torej, ko govorimo o temeljnih eh, pravicah v pravni državi, Potem eh, je treba pozornost eh, nameniti predvsem primeru Turčije. Jaz bi želel pritegniti vašo pozornost tudi na nekaj drugega in pri tem, na tem moramo tudi ocenjevati predpistopno eh, pomoč in politiko. Kako to, da nismo opazili tega hudega problema, to je diskriminacija zopr srbske manjšine, ki bile že žrtev pogromov leta 1994 na Kosovo sploh ne gre za to, da bi prekinili predpristopno pomoč za to državo, ki uh, jih vodi uh, bivši uh, vodje uh, UCFK. Torej, kako da se ne zavedamo, do česa prihaja tamle, to zdaj je obsodil tudi. Um, to so zdaj um, obsodile tudi Združene države, tam gre za preprečevanje pač pravice in niso niti deližni pomoči, uh, tudi pomoči pravoslavne crkve. To je res zelo hudo. Ja, Najlepša hvala, gospod Borgesijo. Sedaj pa da bi besedo David McAllister. Izvolite. Gospa predsedojoča, gospod Han, kolegi in kolegice, kot smo danes že slišali, je instrument za predpristopno pomoč glavno orodje za pomoč pri transformaciji tistih držav, ki si želijo prihodnje postati članice naše Evropske unije. Prepričan sem, da tretja generacija tega instrumenta za obdobje 2021 do 2027 bo eh, sodobnejša in bo odražala tisto, kar smo se že naučili, ter hkrati predstavljala nadaljevanje obstoječih programov. Veseli me, da si v poročilu prizadevamo za uh, učinkovito delitev bremen ter krepimo vlogo civilne družbe, vzpostavljamo ostrejše pogoje in predvidevamo ciljno porabo sredstev ter predvidevamo tudi možnost eh, ustavitve izplačevanja sredstev v primeru resnih kršitev temeljnih načel ali kobenhavnskih kriterijev. Mislim, da je to prava pot naprej. Najlepša hvala, gospod McAllister, zdaj pa gospa Ward, izvolite. Predpristopna pomoč igra pomembno vlogo v zunanji politiki Evropske unije v odnosu do eh, držav širitve. In še naprej si moramo prizadevati za progresivne reforme v teh državah. Človekove pravice, eh, pravna država, boje proti korupciji, to morajo ostati naše ključne prednostne naloge. Novi instrument financiranja vnaša več prožnosti, kar bo bistveno eh, zlasti, ko gre za razvoj naših kompleksnih odnosov s Turčijo. Vse slabše razmere v državi eh, so nas prisilile, da smo prisilili svojo politiko financiranja. Sredotočamo se na civilno družbo namesto na vladne organe. No, Zžalosti me, kar se dogaja v državi, kar počne predsednik Erdogan, ampak prepričana sem, da je prihodnost Turčije v Evropi. Stalni stiki s številnimi predstavniki civilne družbe v tej državi eh, so me prepričali, da si ljudje v državi želijo človekovih pravic, demokracije, želijo postati del Evropske unije. Eh, kar pa zadeva Balkan, moramo še naprej eh, podpirati tako institucije kot civilno družbo. Hvala. Ja Hvala lepa, gospod Ward. Zdaj pa na vrsti gospod Castaldo. Hvala, predsedujoča. Kolegice in kolegi, Einstein je trdil, da popolnost sredstev izmeda pri ciljih eh, zaznamuje našo dobo. Ta stavek se mi zdi zelo primeren za današnjo razpravo. Osebno se mi ne zdi zelo zanimivo in znemirljivo, da se pogovarjamo o tehnikah, ki so povezane z instrumentom IPA-3. Zdi pa se mi zanimiva razprava o ciljih, o politični viziji, na katerih temeli. Torej, ta instrument mora biti primeren za svoje namene in da dobro upravlja uh, pač to, za kar je bil uh, ustvarjen. In um, morda je to bolj primerno za spremenjene politične razmere tudi v partnerskih državah. Uh, odlično delo, ki ste ga upravila gospod Sela Franken Flekeštan, uh, um, je treba uh, izpostaviti. To je temelj tega predloga. Veliko korakov je bilo storjenih naprej pri okrepitvi pristojnosti parlamenta v fazah načrtovanja in izvajanja, uresničevanja tega instrumenta in tudi pri uh, Eh, demokratičnem nadzoru nad sredstvi, ki se uporabljajo. Zdi se mi tudi zelo pozitivno in nujno, eh, da pride do krepitve pogojevanja in na eh, dodeljevanje sredstev na podlagi uspešnosti držav in jasnih meril in možnost tudi, da se eh, delno ali v celoti ukine pomoč v primeru, če prije do nazadovanja pri kopenhavenskih kriterijih oziroma pri načelu demokracije, pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Potem bo treba biti pogumni in res uporabljati ta merila in uveljavljati ta instrument, začenši pri Turčiji, drugače ne bo bomo verodostojni. Kolegice in kolegi, eh, predpristopna pomoč je politika, ki opredeljuje Evropsko unijo, to je bistvenega pomena, potrebujemo ločen instrument tudi v trenutku, ko prije do združevanja, kot smo videli pri prejšnjem instrumentu za sosedstvo in mednarodno sodelovanje. Bomo morali biti bolj pogumni tudi pri eh, predpristopni pomoči in to smo pogrešali v zadnjih letih. Za novo generacijo instrumentov bomo imeli zelo učinkovito orodje, orodje in bo odvisno torej od roke, ki bo uporabljala to orodje, bo pripadala naloga, da je čim bolj učinkovita. Hvala. Ja Hvala, gospod Castaldo. Zdaj prepedajam besedo Anem, gospodu Anemansu. Kolegica in kol, kolegice in kolege, kolegi, to je ta uh, parlament, bo moral. Uh, nekako upoštevati določene Eh, sanje, ki jih imajo kolegi, to, da bi Turčija postala članica te unije. Ampak v Turčiji je 150 tisoč ljudi bilo eh, odpuščenih po eh, državnem udaru, 150 televizijskih hiš je bilo ukinjenih na desetine in novinarjev je bilo odpovedanih, 500 jih je bilo zaprtih in torej to, vse to je treba upoštevati upoštevati. Če eh, upoštevamo tudi, kolikšni zneski se vlagajo v Turčijo, potem se moramo zavedati, da eh, večkrat sredstva namenjamo tudi za gradnjo pravzaprav mošeji. To se dogaja tudi na tleh Evropske unije. Torej, dajmo prekiniti te, ta sredstva in eh, ne, nikoli ne sme priti do uh, vstopa Turčije v Evropsko unijo. Gospod Kukan. Uh, Hvala, predsedujoča. Mm, zahvaljujem se obema. Gospod Kukan, oprostite, lahko počakate samo za trenutek, ker eh, je nekdo dvignil modri karton za gospoda Anemansa. Ali sprejmete modri karton? Ja, gospod Fleckenstein, 30 sekund imate na voljo. Mikrofon zagovornika. Right gospod arimans ali niste na tekočem o čem danes govorimo pred nekaj tedni smo se odločili da želimo ustavitev pristopnih pogajanj od sveta da se želimo osredotočiti pri sredstvih na eh, civilno družbo v turčiji v programu ipa tri Eh, predvidevamo tudi instrument, kjer lahko rečemo, da če stvari ne delujejo, bo denarja manj. Tako da mislim, da delamo v pravi smeri. Zakaj eh, ste morali navajati vse, kar ste navadili, navedli? Mislim, da je bilo to posem odveč. Zdaj pa ima gospod Aneman za 30 sekund. Gospod Fleckenstein ta razprava poteka na predpostavki, ki je sam ne delim, Turčija ne bo smela nikoli biti država članica, ne eh, pozivam zdaj k vojni, eh, sem za dobrososedske odnose, ampak moramo pozabiti na to idejo eh, vključitve Turčije v Evropsko unijo. Tukaj govorimo o dveh različnih stvarih, vi skušate rešiti, kar se da rešiti, jaz pa je za me to nespremljivo. Hvala lepa, zdaj pa gospod Kukan, izvolite. Hvala še enkrat čestitam obema poročevalcema, ki sta pripravila odlično poročilo. Evropska unija, se mora osredotočiti na naložbe in projekte, ki so povezani z pravno državo, z delovanjem demokratičnih institucij in spoštovanjem temeljnih svoboščin in pravic, vključno z pravico do izražanja in svobodo medijev. Zato, da dosežemo te cilje, je ključnega pomena, da sodelujemo z vladami, ampak tudi, da aktivno podpiramo civilno družbo moramo porabiti finančno podporo v regiji modro. Smo največji donator in največji trgovinski partner za vse države v tej regiji. Vlagamo v infrastrukture, v energetske eh, mreže, kmetijstvo in eh, druge dejavnosti na Zahodnem Balkanu. Pričakujemo, da bodo države res predane reformam in da bodo eh, izpolnjevale temeljne vrednote, ki so se jim zavizali. Hvala lepa, gospod Kokan. Zdaj predam besedo gospe Gil. Komisar, čestitamo poročevalcema za odlično delo. Pozdravljam načrte komisije, da, povežejo, da povečajo sredstva za zonanje delovanje Evropske unije. Sem nekoliko skeptična, glede eh, povečanja sredstev eh, za instrument IPA. Eh, torej, ehm, gre tukaj za predpristopno pomoč. To, kar me vznemirja, ko sem si ogledala tudi določene države, je to, da te države imajo omejeno absorpcijsko zmogljivost. Zato sprašujem komisijo najprej, kako generalni direktorat namerava razmišljati o, o sposobnosti absorpcije predpristopne pomoči v teh državah. Parlament je glasoval za to, da bi prekinili pogajanja sa Turčijo. Turčija pa je seveda največji koristnik sredstev IPA. Kako bo prekinitev pogajanja vplivala na a, izplačila in potem druge države v predpristopni pomoči, naprimer, a, ko gre za a, Srbijo, a, javnost a, je vse prej kot a, seveda navdušena nad tem, kar se dogaja v tej državi, naprimer tudi, če pomislimo na močno prisotnost Kitajcev. Torej, moramo zagotoviti tudi prepoznavnost sicer sredstev, ki jih Evropska unija namenja na srpskih tleh. Hvala lepa, zdaj pa predajam besedo gospe Čoka gospodu Čoka. Obračam se na albanske eh, oblasti. Ne moramo biti priča temu, da po eni strani država članica namenja sredstva predpristopne pomoči, po drugi strani pa imamo države v Albaniji, eh, ki eh, pač grozijo našim sodržavljanom. Ne moramo biti priča izsiljevanju in grožnjam. In tukaj mislim na tiste grožnje, ki so bile v zadnjih dneh izražene strani albanske družine gospodu Sičinjanju.

ki uh, v kraju Apio Dada je uh, ubil uh, um, albanskega tatu, uh, družina je torej izgubila tega tatu in zdaj tista družina želi izsiljevati uh, Sičinjanija in, uh, ga, in mu groziti. Zato zahtevamo, da albanske oblasti ustrezno ukrepajo v zvezi s tem zločinom in želimo pojasniti, tako kot je napisano na tem, uh, na tem uh, plakatu, uh, Eh, pač eh, bodite pozorni, v, v Italiji je eh, zdaj v veljavi tudi zakonita samozaščita in torej a, a, zakonita država a, spoštuje zakonitega državljana. Hvala lepa, gospod Čoka, gospod Petrle. Predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi, z inštrumentom za predpristopno pomoč pomagamo državam kandidatkam in potencialnim državam kandidatkam na poti k članstvu v evropski zvezi. s tem inštrumentom želi zveza dosegati izboljšanje še posebej pri spoštovanju človekovih pravic demokracije in vladavine prava. sem eden tistih ki vidi članstvo držav zahodnega balkana kot nujni korak pri zagotavljanju miru na evropskem kontinentu. evropski projekt ne bo zaključen dokler ne bodo države ki so zgodovinsko in geografsko del evrope postale članice evropske zveze to financiranje želi države upravičenke pripraviti tudi na uspešno sodelovanje pri kohezijski politiki evropske zveze po priključitvi. eno najpomembnejših področij na katero se mora inštrument osredotočiti je izgradnja institucij preprečevanje korupcije znotraj državnih inštitucij in povečanje njihove učinkovitosti je ključno pri izgradnji zaupanja državljanov. hvala lepa zdaj pa ima besedo gospa andrikien. Naj se zahvalim obema poročevalcema za dobro pravljeno delo. Predpristopna pomoč na milijarde evrov je tudi eh, naložba v prihodnost Evropske unije. Tako da je Evropa eh, varnejša in eh, ima tudi bogatejša, tako da gradi na blagini tudi svojih sosedov in da širi svoje procese. Širitev eh, je bistvenega pomena tudi za gospodarsko povezovanje z Evropsko unijo, eh, liberalizira trgovino in IPA-3 je instrument, ki podpira pre, um, države kandidatke na Zahodnem Balkanu, v Turčiji, v boju proti korupciji, pri spodbujanju gospodarskega razvoja in delovanju tržnega gospodarstva, tudi z uh, ulaganjem v uh, tudi ustrezno ustvarjanje nekega uh, primernega okolja za naložbe. Torej, potrebno je okrepiti vse te vidike, možnost, da se ukine predpristopno pomoč v primeru kršitve uh, načela demokracije pravne države in spoštovanje človekovih pravic, to mora biti jasno in to mora biti jasen znak za te države. Hvala. Hvala, gospa Andrej Kjene. Naslednji govornik, ki je zaprosil za besedo, je gospa Zovko. Izvolite. Hvala, predsedujoča, gospod eh, komisar Han. Uh, Torej, gre za a, velik izziv pred Evropsko unijo in državami kandidatkami. Zato moramo določiti jasne prednostne naloge pri naložbah in predpristopni pomoči. Države kandidatke se morajo osredotočiti na a, tudi odpornost svojih demokratičnih sistemov in najbolj učinkovit načiz, način, da bo ta mehanizem učinkovit, je to, da ustrezno komuniciramo in a, promoviramo zato v predlogih sprememb sem podprl, podčrtala, da samo za povečanje prepoznavnosti instrumenta Evropska unija in države kandidatke bomo lahko optimirali glavni instrument Evropske unije za mir in stabilnost eh, na območju širitve. Hvala lepa. Hvala, gospa Zovko. Zdaj prehajamo na eno prošnjo v okviru postopka priteknitve pozornosti, eh, eno torej prošnjo za besedo. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Pripričan sem, da države, ki, želijo, ki se želijo vključiti v Evropsko unijo, morajo čutiti, da jih podpiramo in zato se odzivam na to, kar je že bilo povedano v prejšnji razpravi o sosedski politiki. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da imamo prave motivacije eh, v smislu eh, predpistopne pomoči. Moramo motivirati, spodbuditi spremembe v teh državah. Hkrati pa tudi pozdravljam predlog, da uveljavimo vlogo Evropskega parlamenta eh, s pomočjo delegiranih aktov. Ko gre za Turčijo in predpristopno pomoč Turčiji, mislim, da je pomembno, da turški državljani čutijo, da jih Evropska unija podpirla. Po mojem mnenju pa Turčija v tem trenutku ni pripravljena, sploh ni pripravljena za pristop v Evropsko unijo. Sem prepričan, da turška vlada razmišlja podobno, zato je pomembno, da ohranimo dialog z njimi, ampak prihaja do kršenja temeljnih človekovih pravic na njihovem zemlju. Hvala lepa. Zdaj pa bom predala besedo komisarju Hano. Vredno ste, komisar, ugotovili, da je gospa Gil postavila konkretno vprašanje. Hvala lepa. Ne samo gospa Gil, ampak tudi nekateri drugi so podali konkretne komentarje, na katere se bom navezal. Mimo vsega tega uh, moram reči, da se oglašamo glede številnih aspektov in upam, da bomo lahko še dalje konstruktivno sodelovali. Mislim, da obstaja uh, soglasje glede tega, da moramo še uh, okrepiti naše prizadevanja uh, in sodelovanje z državami v predpristopni pomoči. Moramo se sredotočiti na uh, uh, reforme in na gospodarsko uh, usmerjanje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 biti za krmilom tega sodelovanja. Osredotočenje na regionalne sodelovanje s, s, s tem, da spodbudimo sodelovanje med državami članicami in tudi koristni, koristniki pomoči IPA je bistvenega pomena. Zahodni Balkan je eh, predmet našega osredotočenja. Hkrati ne smemo pozabiti na Turčijo. Naša prisotnost je pomembna zato, da podpremo, kot je povedal gospod Flekešnaj, demokracijo demokratični eh, proces in demokratično družbo. To nam bo pomagalo in če bomo še dalje podpirali Turčijo in bomo omogočili, da se prilagaja tudi na spremenjajoče se razmire in to bo pozitivno vplivalo tudi na naše odnose s to državo. In zdaj naprej idem na. A, eh, pripombe gospe Maletič in te nas skrbi gospe Gil, lahko vse to združimo in zato bi se želel navezati na neko ključno novost. Moramo se bolj strateško usmerjati pri določanju prednostnih nalogah, torej bolj po temah, raje kot po samo po državah in moramo oceniti, kako napredujejo naše ključne prednostne naloge, kako se različne države odzivajo na potrebe in kako so smo se tudi mi odzivali na potrebe eh, naših partnerskih držav. Če imamo določene težave pri absorpcijskih zmogljivosti v prihodnje, Potem se moramo izogniti temu, tako da se bomo osredotočili na tematske prioritete. In nekdo je tudi opozarjal na to, da morda lahko prije do težav v tej ali drugi državi eh, pri pripravi eh, zrelih projektov naše izkušnje so pač take, da so vedno sposobni pripraviti določene e, projekte, včasih pa na različnih tematskih področjih. In seveda moramo jim vedno pomagati za to, da se res pripravijo, da pripravijo projekte na način, za katerega mislimo, da so tudi e, finančno izvedljivi, da jih bomo lahko podprli. Ampak ideja teh e, tematskih prednostnih nalog je to, da ustvarimo neke vrste tekmovanje med državami kandidatkami, ampak vir, vir, v smislu pač neke vrline. Torej, moramo se bolj osredotočiti na pravno državo, na a, demokratične vrednote, se morajo, druge se morajo bolj osredotočiti na promet, ampak konec koncev, ko bo prišlo do vstopa, se morajo uskladiti z vsemi različnimi elementi, zato da pač bodo skoraj v celoti spolnjevali to, kar zahtevajo države članice za sprijem novih držav. Ampak, da pridemo do tja, potem moramo pokazati več fleksibilnosti. Očitno, a, gospa Maletič, bo prišlo do določenih a, indikativnih a, navodil in torej do ovojnice, ampak a, temelj vsega so tematske prednostne naloge in prepričani smo, da to uh, prepričanje deli večina v tem domu, kajti to pomeni, da bomo bolj učinkoviti na terenu, bomo bolj fleksibilni in bomo tudi bolje služili našim skupnim interesom, da pripravimo te države v celoto eh, in v upanju, upamo tudi hitreje za uh, vstop. Torej, Hvala lepa, da ste nam pomagali, da sprožimo uh, to, uh, to novo naložbo v višini 14,5 milijarde za blaglinjo Evrope. In torej a, uh, gre za to, da a, uh, moramo izvoziti stabilnost, kajti drugače bomo začeli uvažati nestabilnost. A. In eh, to eh, besedilo prav gotovo prispeva k temu, zato se vam zahvaljujemo za vašo dragoceno podporo in komaj čakamo dodatne pogovore v zvezi s to temo. Hvala. Ja. Najlepša hvala, komisar Han. Besedo sedaj predajam spet poročevalcema, najprej gospod Salafranka. He dicho en mi intervención inicial y creo que ha compartido el señor Fleckenstein en la suya. No, na začetku sem že povedal in to je povedal tudi eh, gospod Fleckenstein. Uh, namreč, da načela Evropske unije, ki si jih vsi delimo, namreč eh, mir, sprava, to morajo biti elementi, uh, ki so ključni v našem prihodnem darovanju. In zato uh, moramo vsi upoštevati tudi zgodovino. Uh, in eh, zgodovinske vidike eh, pri tem vprašanju. To poročilo predstavlja pozitiven napredek, upam, da bo jutri sprejeto z veliko večino. In upamo, gospod eh, komisar, da bo potem sledila tudi koherentna zunanja politika, ki bo usklajena s politiko širitve. Mi želimo iti naprej pri tem postopku, želimo tudi usklajenost med komisijo in parlamentom. In upam, da bomo kmalo lahko pripravili novo uredbo, eh, ki nas bo pripravila na nove izzive, ki so pred Evropsko unijo. Ne samo, da rešujemo naše notranje probleme, kot je Brexit, ampak da se bomo lahko ukvarjali tudi s sosednjimi državami, z državami kandidatkami in da bomo lahko zagotovili finančni instrument, ki bo ustrezen gospod Preda je tudi rekel, da je veliko skupnih elementov tudi z instrumentom, ki se ukvarja s sosedsko politiko. Mislim, torej, gospod komisar, da bomo lahko našli ustrezen način, ki nam bo omogočil eh, to, da bomo sprejeli to uredbo in se na ta način realistično in načelno eh, spopadli z izzivi, ki nas čakajo v prihodnosti. Hvala. Ja Najlepša hvala, gospod Salafranca. Gospod Fleckenstein, izvolite. Spoštovana gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, ob zaključku naslednje. Kot prvo, gospod komisar, ne želimo tu mešati pristojnosti ali spreminjati pristojnosti. Ne. Želimo glasovanje o tem, kako uskladiti znanje politiko in politiko širitve. Prepričan sem, da bomo našli ustrezno ravnovesje in da ni potrebno ničesar v temeljih spreminjati. Kot drugo, menim, da ljudje na Zahodnem Balkanu lahko občutijo neko zadovoljstvo z nami. Ne gre za to, da bi kakorkoli naša sredstva prenašali na druge. Dejstvo je, da so tu vprašanje kot so varstvo podnebja, delovna mesta in podobno. Gre tudi za to, da skušamo nekako individualno, odvisno od prizadevanj tudi na drugi strani, storiti nekaj, nekaj več, v smislu, ne v smislu, da če ti ne boš eh, delal stvari tako, kot si jaz želim, potem se bodo stvari spremenile. Ne, mislim, da moramo imeti možnost, da vsakdo izmed nas dobi tudi nekaj drugačnih signalov. Mislim pa, da je to v vsakem primeru jasen signal za ljudi na Zahodnem Balkanu, ne glede na to, kako bodo izpadle volitve ne glede na to, kakšne bodo večine. Evropski parlament bo vedno, tudi v prihodnih letih, stal ob strani našim prijateljem na Zahodnem Balkanu in prizadevali si bomo tudi za to, da skoraj 15 milijardami evrov zagotovimo pomoč, da bo prišlo do čim prejšnje vključitve v Evropsko unijo. Zato se zauzemamo in tudi naši nasledniki, tako rekoč v naslednjem sklicu, bodo počeli enako. Hvala lepa. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca te razprave. Glasovanje bo potekalo jutri. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. izjava visoke predstavnice za zunanje zadeve in varnostno politiko v njenem imenu, gospod Johannes Han. Izvolite, beseda je vaša, govorili bomo o razmerah v Alžiriji. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. V zadnjih tednih smo priča novi dinamiki, začenši z 22. februarjem prišlo je do množičnih eh, protestov v Alžiriji, zato ker je predsednik Buteflika napovedal, da si bo prizadeval za peti mandat. Protesti od takrat naprej potekajo iz dneva v dan in so vedno večji. No, kljub temu, da je predsednik Buteflika dejal, da eh, si ne želi novega mandata, eh, Protestniki zahtevajo reforme, protesti so večinoma mirni, na vkljub velikemu obsegu, varnostne sile pa jih niso zatrle. Imenovana sta bila novi predsednik vlade in namestnik predsednika vlade in nameravata prisluhniti pozivu ljudem k reformam. Alžirija je za Evropsko unijo pomemben partner, imamo veliko eh, političnih, ekonomskih eh, stikov in interesov. Alžirija je država, ki stabilizira regijo. V zadnjih letih eh, smo okrepili naše odnose in upamo, da se bo s tem nadaljevalo. Visoka predstavnica se je 7. marca srečala z ministrom, ki je bil pozneje imenovan za namestnika predsednika vlade in eh, ministra za zunanje zadeve. Demonstracije so zaenkrat eh, mirne, odziv varnostnih sil umirjen. To je seveda dobro in eh, tako je treba z delom nadaljevati. Kot veste, so situacije. Še ne, je situacija še negotova, vse skupaj spremljamo, pozitivno je treba odgovoriti na upanje ljudi na njihov poziv k reformam, eh, k odprtosti in k več ekonomskim in socialnim priložnostim, zlasti za mlade. Vsak proces mora biti transparenten in mora vključevati vse ravni alžirske družbe. Alžirci sami so tisti, ki se morajo odločiti, kakšen naj bo ta prehod, ta tranzicija. Evropska unija mora seveda spodbujati k svobodnim, pravičnim in vključujočim volitvam za predsednika Alžirije v eh, bližnji prihodnosti. Pripravljeni smo podpreti Alžirijo s tehničnimi eh, ukrepi, lahko tudi spremljamo volitve, če Alžirija za to zaprosi in eh, če se spoštuje ustrezne določbe. Podpiramo tudi poziv k reformam, k tranziciji. Nacionalna konferenca bi lahko bila platforma za razpravo o teh vprašanjih, če bo seveda vključujoča, reprezentativna in eh, če bo temeljila na politični legitimnosti. Pomembno je hitro napredovati pri tem. Državljanske pobude za mirne eh, rešitve že krožijo in eh, čeprav razumemo, sta obe strani pripravljeni oblikovati skupno pot naprej upamo, da bo nastal konsens na osnovi časovnega načrta za tranzicijo, na osnovi načrta o tem, kdo naj izvede to tranzicijo. Ne glede na to, kakšen proces se bo oblikoval, je pomembno, da Alžirci v okviru tega procesa izrazijo svojo voljo. Kot smo že povedali, je Evropska unija pripravljena spremljati Alžirijo v tem procesu na njihovo prošnjo. Unija mora še naprej podpirati Alžirijo pri njihovih socialno-ekonomskih reformah in pri oblikovanju eh, prihodnje perspektive v eh, luči želja eh, družbe, zlasti mladih. Pri tem je treba spoštovati njihovo suverenost in načelo partnerstva, kot to opredeljuje naš koncept sosedske politike. Dogodki v zadnjih štirih, štirih tednih so preizkusili politično sfero v Alžiriji, vse akterje pozivamo k mirni tranziciji pri eh, upoštevanju teh pozivov k spremembam. Hvala, komisar Han. Sedaj pa besedo predajam gospodu Predi. Najlepša hvala za besedo. Na tisoče protestnikov je na ulicah eh, Alžirije, pozivajo k eh, odhodu predsednika Buteflike, ki ni eh, več v pravem položaju, da bi vodil državo. Ampak nažalost oblast ne posluša ljudi, zato ker očitno še niso našli rešitve za to situacijo. Ustavni svet je prekinil eh, volilni postopek eh, v navskrižju željami Alžircev. Civilna družba in opozicija sta zavrnili takšne rešitve. Videli smo eh, kontradiktorna sporočila iz strani vojske tudi danes. Jasno je, da družina Buteflike eh, ni zagotovila ustrezne tranzicije. Zagotoviti je treba regionalno stabilnost eh, na osnovi spoštovanja prava in pravic Alžircev potrebujejo transparenten vključujoč eh, sistem upravljanja. Evropska unija pričakuje jasne odločitve vlade, potrebne so radikalne spremembe glede na trenutni sistem. Hvala za pozornost. Najlepša hvala v imenu skupine socialistov in demokratov, gospod Alan Sender. Gracias, presidenta. Hvala, predsedujoča. Hvala tudi gospodu Hanu za te besede, s katerimi se strinjamo. Eh, mi tudi priznavamo te proteste, ki so mirni, polni ponosa in dostojanstva, um, vemo, da je potrebna globoka sprememba. Um, in ta sprememba mora voditi do svobodnih volitev v nekem doglednem roku. S tem se strinjamo in podpiramo tranzicijsko obdobje. Ohranili bomo tudi ustrezno podporo za državo, kot je Alžirija kajti z njo imamo tudi dolgo tradicijo odnosov. Ta država nam je blizu in moramo jo obdržati v svoji bližini. V tem zadnjem mandatu smo želeli doseči tudi dvostransko delegacijo med EU in Alžirijo in to smo dosegli. Ta delegacija bi lahko pomagala v tej trenutni težavni situaciji um, in eh, na ta način mogoče lahko prispevamo k temu, da se čim prej zagotovi mirna in demokratična tranzicija. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ajala Sender. Naslednji je Bas Belder v imenu skupine EKR. Izvolite. Ja, dankujem, mevrouw de voorzitter. Najlepša hvala, gospod, eh, gospa predsedujoča, se opravičujem gospod komisar. V Alžiriji obstaja zgodovinski izziv na področju soverenosti. Zelo so občutljivi, občutljivi umešavanja strani drugih držav in to je treba upoštevati, kot je dejal komisar. Še posebej moramo paziti na socialne razmere v Alžiriji veliko protestov je potekalo v preteklosti. Težko je nekaj novega izumiti na podlagi starega. Vprašanje je, če bo to vplivalo na predsednikovo elito. Težko je spremljati razvoj dogodkov in volitve v Alžiriji, arabska pomlad je. Eh, pokazala, da pri takšnih gibanjih eh, na to za krmilo stopijo eh, verske skupine. Pozivam Alžirijo k oblikovanju mirne rešitve. Upam, da bo zagotovljena svoboda govora in svoboda veroizpovedi. Potrebujemo svobodo veroizpovedi za vse Alžirce ne sme priti do razvoja eh, fundamentalizma. Sitten... Najlepša hvala, gospod Bilder. Javier Nart v imenu skupine Alde. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, Žirija je država z zelo obsežnimi naravnimi viri, ampak eh, vlada pa ji skorumpirana vojaška oligarhija. In uh, oni so pravzaprav uh, država. E, in e, spominjamo se še vojne za osvoboditev. Zdaj pa e, so se državi in vodilnim uprli mladi, ki ne vidijo več upanja v tej državi. Opozarjajo na to, da predsednik Buteflika ni več sposoben vladati državi ampak eh, Abdelkarim Ben Salah je predsednik eh, nacionalnega sveta, eh, Galeh pa predsednik vojske oziroma general. General Saleh je prečistil vojaške sile, tudi obveščevalne sile in pravzaprav je na ta način vojsko pripravil na tranzicijo po principu Lampeduze, torej, eh, torej vse, nekaj se mora spremeniti. In eh, ljudje so tudi spregovorili. Zdaj so torej ustvarili neko iluzijo, da je sprememba možna, ampak pravzaprav želijo samo nadaljevati po stari poti. Alžirijo je treba odpreti, odpreti možnosti za civilno družbo, kajti ta država je ključna za regionalno um, stabilnost. In naš parlament mora poslati jasno sporočilo alžirskemu ljudstvu, ki nujno potrebuje tranzicijo. Povedati jim moramo, da jih podpiramo, da niso sami in da podpiramo tudi to, da kar za nje pomeni boljšo prihodnost, boljšo prihodnost za Alžirijo in za vse njih. Hvala. Najlepša hvala, gospod Nart. V imenu skupine zelenih Evropskega svobodnega zavezništva, gospod Urtasun. Hvala. Rad bi pozdravil vse tiste, ki so na ponosen način eh, šli na ulice, eh, med njimi je bilo tudi vodil, eh, veliko žensk, nekatere so prevzele tudi vodilno vlogo. Torej, država je v težkem položaju zato, ker ni več toliko prihodkov od nafte, poleg tega so izšli iz državljanske vojne. In želimo vsem tem ljudem zdaj zagotoviti podporo. In mislim, da mora Evropa iti po srednji poti, po uh, poti neke dostojanstvene podpore za ljudstvo, ki uh, se zdaj zbuja, ki vstaja. Podpreti moramo njihovo željo po odprtosti javnega prostora, po tranziciji, po možnosti za mlade in za dostojanstvo za vse. Eh, želimo si dejanskega procesa demokratične tranzicije. Eh, ne pa, da um, trenutna oblast uh, dela vse za to, da bi ostala na oblasti. Krespo. Hvala. Gospod Krespo v imenu skupine GUE. Gracias, eh, Hvala, gospa predsedujoča. Alžirci in alžirke so siti političnega in ekonomskega sistema, ki je totalitarne narave. Eh, pod pritiskom eh, je Buteflika odstopil oziroma priznal, da ne bo več kandidiral. Ampak eh, protestniki želijo dejansko spremembo, torej da bi imeli nove volitve in novo ustavo, ki bo zagotavljala individualne in kolektivne pravice za vse. To so največji miroljubni protesti, ki jim je bila priča Alžirija v zadnjih letih, prav tako pa tudi celotna regija. Alžirija je na tretjem mestu, ko gre za dobavo plina v Evropo. Ampak Evropska unija pogosto postavlja eh, plin eh, više na lestvici prioritet kot pa človekove pravice in vrednote. In eh, moramo zagotoviti, da bodo upoštevane želje in zahteve alžirskega ljudstva. Hvala. Najlepša hvala, gospod Urban Krespo v imenu EFDD gospod Arnott. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Razumem, kako resna je situacija v Alžiriji. Priča smo protestom, ki so zaenkrat eh, mirni. Številni mladi so šli na ulice, verjamejo namreč v nekaj drugega, kot pa je to, kar trenutno ponuja alžirska vlada. Pogosto alžirci pravijo, da si želijo svobodo izražanja, želijo si, da bi se lahko izražali drugače, kot eh, so se lahko doslej. Ampak situacija je resna. Vodja vojske eh, želi, da se Buteflika označi za eh, nesposobnega vladanja. Danes še nismo povedali, da mora svoboda govora pomeniti tudi svobodo veroizpovedi v skladu s členom 36 eh, alžirske ustave. Ta pravica je nedeljiva. Rad bi omenil še preganjanje verskih manjšin, specifično kristijanov. Srečal sem se z alžirskimi duhovniki dvakrat, eh, prišli so v Evropski parlament, zato da bi izrazili eh, svojo zaskrbljeno zaradi preganjanja. Iz 42. Eh, mesta so se dvignili na 22. mesto glede na države, kjer je največ preganjanja. Vlada je uporabila različne ukrepe za to, da bi zaprli cerkve. Tisti, ki eh, uporabljajo družbene medije, so bili pahnjeni v zapor, tisti, ki eh, so eh, se spreobrnili v eh, krščanstvo, so bili prav tako pahneni v zapor. Vedeti moramo, da se kristijani in druge verske manjšine v Alžiriji preganjajo in to moramo upoštevati, ko razpravljamo o teh zadevah v naslednjih dneh. Ja, Najlepša hvala, gospod Arnett. V imenu ENF, Žak Kolumbije, izvolite. Madame la prezident gospa predsedujoča, v času Francije je bila Alžirija paradiš. To pa ne velja sedaj. Slišim veliko lepih besed v tem hemiciklu, ki govorijo o tranziciji Ampak kaj lahko eh, naredi Evropska unija? Alžirija še ni članica Evropske unije. Alžirci so tisti, ki so si želeli svoje neodvisnosti, ampak njihovi voditelji že 57 let eh, neustrezno vodijo to eh, državo. Zato ne smemo posredovati ko je bil še luciden, je Butiflika eh, žalil francoze. Z veseljem je vzel, eh, vzel naš denar, ampak eh, pri tem ne more ostati. Ne sme priti do še več priseljevanja zaradi teh razmer. Najlepša hvala, gospod Kolombije, gospod Salafranka. Tarion, eh... Hvala, gospod komisar, gospe in gospodje. Z zaskrbljenostjo spremljamo zadnje dogodke v Alžiriji. Predstavili so volitve, potem eh, predsednik eh, ne bo več kandidiral. Ampak pomembno je, da besedo dobi alžirsko ljudstvo in da se eh, vodilni odzovejo na njihove zahteve to se lahko zgodi na urejen način. Ne eh, smemo z, eh, dopustiti, da se ponovijo napake iz preteklosti in pa grozljive izkušnje, ki jih ta država že ima iz preteklosti. Potreben je vključujoč dialog, sodelovanje vseh političnih strank in pa civilne družbe. In uh, vsi morajo izraziti svoje mnenje in potem uh, Eh, na ta način dati možnost eh, alžirskemu ljudstvu, da izrazi svoje eh, mnenje na volitvah. Ob seveda spremljanju tudi Evropske unije. Evropska unija lahko podpre ta prizadevanja. Vidimo, da so protesti miroljubni in moramo jih podpreti. Hvala. Najlepša hvala, gospod Salafranka, gospod Panceri. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Alžiriji se vse čas ponavljajo demonstracije. Gre za zelo številčne, miroljubne demonstracije, ki ne puščajo nobenega dvoma o volji Alžircev. Peti mandat, za katerega se je zauzemal Buteflika, je zdaj hipoteza, ki je ni več, zdaj je potrebno čimprej opraviti ustrezne spremembe, volitve brez uh, eh, boteflike. In za vse to je nujno, da se opredeli nek eh, razumen pristop, kajti absolutno nujno je, da se Alžiriji zagotovi stabilen okvir, v katerem bodo demokratične reforme osrednji vidik člen 102 alžirske ustave mora biti prvi korak, čeprav to ni dovolj. Evropska unija mora ustrezno prilagoditi svojo zunanje politiko, več se moramo ukvarjati s to državo, kajti od uravnotežene tranzicije te države je odvisna tudi prihodnost celotne regije. Hvala. Gito Seduštija, Panceri. Najlepša hvala, gospod Panceri. Marek Jurek. Pani przewodnicząca, uwaga, jaką przywiązujemy do wydarzeń. Hvala, gospa predsedujoča. Pozornost, ki jo namenjamo Alžiriji, je absolutno razumljiva. Gre za državo, ki ni le geografsko blizu Evropi. Vsi se spomnimo, kaj se je dogajalo v 90-ih letih ob prejšnjem demokratičnem eksperimentu, ki je pomenil, da je islamska fronta dobila volitve, prišlo je do krvave državljanske vojne, ki je imela vpliv ne le na evropejce, na alžirskem ozemlju, ampak eh, je bil to pojav, ki se je prelival tudi preko alžirskih meja v Evropo. Sicer eh, sem v opoziciji v smislu te Evropske komisije, ampak vendarle z veseljem sprejemam stališče gospoda eh, Hana, da je potrebno zelo mirno in preudarno spremljati razmere v Alžiriji. Res je, v interesu Evrope je mirna rešitev tega konflikta in nikakor ne smemo delati istih napak, kot smo jih eh, storili v sosednji eh, Libiji ali v drugih državah v času arabske pomladi. Hvala. Hvala, gospod uh, Jurek. Gospa Sajf je naslednja, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar srce Alžirije je začelo biti. Eh, ta slogan smo lahko prebrali na alžirskih ulicah med protesti in sama bi počastila alžirsko ljudstvo zaradi eh, njihove odločnosti zaradi organizacije teh miroljubnih protestov. To si zasluži občudovanje vseh. Takšna mobilizacija vseh generacij v vseh regijah si zasluži ne samo reforme režima. Ta se res mora spremeniti, ampak eh, zaslužijo si več in te eh, tranzicije ne morejo voditi tisti, ki so vodili eh, državo, ki so pripeljali v to situacijo. Eh, Evropska unija mora biti tudi kos nalogi. Mislim, da moramo razumeti globino njihovih zahtev. Prihodnost nam pripada, tudi ta slogan so nosili protestniki. In uh, alžirsko ljudstvo to vsak dan dokazuje s svojo odločnostjo v boju za demokratično in svobodno Alžirijo. To je lepo sporočilo upanja za alžirsko mladino. Hvala. Hvala, gospa Sajfi. Besedo dobi gospod Lopez. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Danes govorimo o Alžiriji, potem ko že vse že nekaj tednov. Eh, vsak petek eh, Alžirci protestirajo zaradi socialne, politične in ekonomske situacije v državi. Res, eh, predsednik Buteflika.